Zujemne, več odborov se je odločilo, da bodo začeli medinstitucionalna pogajanja v skladu z prvim odstavkom členom 69c pravil eh, poslovnika. Besedila teh mandatov so dostopna na spletni strani. V skladu z drugim odstavkom člena 69c lahko določeno število poslancev do eh, polnoči jutri predlaga, da se eh, o teh mandatih glasuje. Če se to ne bo zgodilo, eh, velja, da odbori lahko začin, začnejo s temi pogledi.